poročilo gospoda Borisa o upravi direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Štiri minute ima na voljo gospod poročevalec. Izvolite, gospod Boris. Bardzo, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Evalvacija direktive o e, audiovizualnih medijskih direktivah tokrat poteka prvič in poročilo, ki sem ga sam pripravil, je poročilo, v katerem analiziram učinek te direktive tri leta potem, ko je stopila v veljavo. Nasplošno je moja ocena pozitivna, čeprav je komisija svoje poročilo predložila z nekaj mesečno zamudo. Vendar pa je bila to posledica zamud pri izvajanju v državah članicah danes pa podarjamo predvsem to, da so vse države članice začele izvajati to direktivo, ki je prava zgodba o uspehu in ta direktiva je eden od ključnih dejavnikov za svobodo medijev, hkrati pa predstavlja tudi instrument notranjega trga, ki zagotavlja pravico do izbire. To je izredno pomemben instrument za regulacijo tega področja v Evropi. V Evropi imamo dan danes več kot 8000 radiodifuzijskih hiš in preko 2000 ponudnikov storitev na zahtevo. In tisto, kar je pomembno za nas, je vprašanje oglaševanja. Mislimo, da je 12-minutno pravilo zelo dober kompromis in da moramo tako rešitev ohraniti pravilo države porekla je tudi zelo pozitivno. Če določena radiodifuzijska hiša spoštuje zahteve eh, iz posamezne države članice, se mu dovoli oddajanje tudi v drugih državah članicah. Tudi to eh, pravilo mislim, da je dobro. Kot član odbora za kulturo pa bi želel izpostaviti tudi vprašanje zaščite mladoletnikov zelo pomembno je, da upoštevamo, kako oglasi vplivajo na otroke. Mladoletnike je potrebno zaščititi pred oglasi, ki oglašujejo naprimer alkohol, cigarete ali nezdravo hrano. E, poleg tega pa je zelo pomembno tudi vprašanje pluralizma in svobode medijev. In mislim, da smo o tem predvsej povedali že v prejšnji razpravi. Potem naslednja zadeva, prepoved sovražnega govora oziroma spodbujanja k sovraštvu. Tu gre za primer francoske eh, televizijske postaje, ki je oddajala protisemitska sporočila. Poleg tega si prizadevamo tudi za spodbujanje evropskih avtorskih del. Preko 60 odstotkov predvajanih programov je evropskega porekla, v 33 primerjih pa gre za dela, ki so jih eh, izdelali neodvisni producenti. In eh, direktiva izredno spodbuja tako produkcijo, bi pa želeli še v večji meri spodbujati. Eh, predvajanje evropskih del. Direktiva poziva tudi k boju proti diskriminaciji na podlagi starosti, spola ali vrojspovedi. Zelo pomemben pa je tudi dostop za eh, ljudi z omejitvami na področju sluha in vida, kajti vedno več je zahtev, da se upoštevajo tudi potrebe teh ljudi. Želeli bi si, da bi ta direktiva učinkovala tudi v prihodnje in da bi se v prihodnje uporabljala tudi za tako imenovano hibridno televizijo. Trenutno potrošniki ne razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi storitvami. Uh, Mislimo, da v tem trenutku direktive ni potrebno spreminjati, predvsem moramo pozornost spremljati, kako bo delovana, kako bo vplivala na sodobno hibridno televizijo. In morda v prihodnje bo potrebna e, prenova, vendar pa je prej potrebno nekaj let razmere opazovati. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila in hvala vsem za pozornost. Najlepša hvala. Prvi govornik je gospod Papa Nikolov. κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τον εισηγητή μας και να τον ευχαριστήσω γιατί κατά τη... Να λείψω χβάλα. Želel bi čestitati poročevalcu in se mu zahvaliti, kajti ko je pripravljal končno različico poročila, je bil pripravljen prisluhniti tudi našim mnenjem in jih je v veliki meri upošteval eh, in zelo je bil pripravljen na sodelovanje. Nekratko naj omenim šesti člen direktive, ki predvideva prepoved spodbujanja sovraštva na podlagi nacionalne pripadnosti, veroizpovedi ali spola. Izpostavljam ta element, gospod predsedujoči, ker smo trenutno priča ekstremnim izrazom tovrstnega sovraštva v številnih državah članicah in zavedati se moramo, da tisti, ki želijo spodbujati take izraze sovraštva, eh, mora vedeti, da je to dejansko prepovedano. In prav je, da je to izpostavljeno tudi v poročilu. Vsi se morajo zavedati, da obstaja strok nadzor nad tovrstnimi kršitvami in da bo kdorkoli, ki bo spodbojal sovraštvo, tudi ustrezno sankcioniran. Hvala. Preveč govornikov je iz eh, skupine Evropske ljudske stranke, ponavadi, kadar spregovori ena skupina, potem sledijo drugi. Tako da prosim, da najprej spregovori gospa Bazesku. Eh, in naslednjo govornico, da eh, povesta stališče skupine, da torej spregovorite o imenu skupine. Medija audiovizuale jeste. Najlepša hvala. Direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah je pomemben element regulative na tem področju Evropske unije. In ne povdarim, da trenutno javno posvetovanje o moribitni reviziji direktive bi moralo biti širše zasnovano. Ne moremo se omejevati samo na zagotavljanje neodvisnosti nacionalnih regulatorjev. Upoštevati je potrebno tudi določbe drugega odstavka devetega člena, Eh, kjer spodbujamo medije naj eh, oblikujejo kodekse ravnanja, eh, tudi kar zdeva njihove komercialne dejavnosti. Ravno tako je prav, da upoštevamo priporočilo priporočila skupine na visoki ravni za svobodo in pluralnost medijev. Med drugim eno od priporočil govori o oblikovanju uh, nadzornega mehanizma na, Evrop, na ravni Evropske unije, ki bi eh, nadzoroval nadzor eh, oziroma eh, na razvoj medijev in to priporočilo je vredno uresničiti. Gospa Sančes. Merci, monsieur le Président. Hvala, gospod predsedujoči. Leta 2010 je Evropska unija sprejela zelo ambiciozno besedilo za področje audiovizualnih medijev in očitno je to zgodba o uspehu, saj to omogoča boljši dostop do evropskih del, večjo zaščito mladoletnih oseb, eh, spodbujanje kulturne raznolikosti in tako naprej. Želela bi opozoriti na 13 tisti odstavek poročila gospoda Borisa, v katerem se zauzema za to, da bi bile audiovizualne storitve izključene iz vseh trgovinskih sporazumov. Um, zato bi želela omeniti to tudi v primeru sporazuma z Združenimi državami Amerike. Evropski parlament mora biti koherenten in se držati tega, kar smo se odločili v zvezi z audiovizualnimi storitvami. Uh, in uh, to bomo morali upoštevati tudi v prihodnje. Če nameravamo liberalizirati to področje, bomo ogrozili našo kulturno raznolikost, na kateri temelji naša Evropska unija in zato eh, moramo glasovati proti temu, da bi se to vključilo v sporazum z ZDA, zato da bomo zaščitili evropsko kulturo in audiovizualne storitve. Hvala, gospa Šilevska panie przewodniczący! sprawozdanie to porusza kilka bardzo istotnych. najlepša hvala gospod predsedujoči to poročilo se osredotoča na številna pomembna vprašanja in zelo me veseli da je poročevalec gospod boris se odločil da je potrebno upoštevati tudi potrebe starejših in tistih ki trpijo zaradi okvar vida in sluha. televizija je široko dostopna ampak eh, zdaj, ko prihaja tudi na naše mobilne naprave, ne smemo pozabiti, da obstajajo ljudje, ki imajo določene omejitve in ki potrebujejo dodatne storitve, kot naprimer znakovni jezik. Ponudba mora torej biti širša in mora upoštevati tudi potrebe takih ljudi, kajti na ta način bomo odpravili številne še obstoječe ovire v naši družbi. Prepričana sem, da bo to prispevalo tudi k boju proti socialni izključenosti, s katero se ti ljudje soočajo vsak dan. Hvala. Hvala in za konec, gospod Matula. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Glede na tehnološki razvoj je regulacija medijev zelo pomembna. Eh, pomembna je za svobodo medijev, dostop do informacije in tudi po komercialni plati, kajti zaradi razvoja interneta ima vedno več ljudi dostopa, dostop do tako tradicionalnih kot eh, sodobnih storitev na zahtevo. Razmere na trgu se torej zelo hitro spreminjajo. In eh, analiza Evropske komisije o, glede delovanja direktiv direktive o audiovizualnih medijskih storitvah je zelo pomembno orodje. Prav je, da spodbujemo države članice, da spremejo ukrepe za zaščito mladolestnikov pred oglaševanjem alkohola in predvsem nezdravih živil. Eh, Poleg tega je eh, razveseljujoče, da v vseh državah članicah se objavlja saj 10 odstotkov neodvisnih del, vendar pa tu lahko storimo še več. Eh, pomembno je, da zagotavljamo dostop do teh storitev tudi tistim, ki trpijo zaradi omejitev vida in sluha. Najlepša hvala, zdaj pa komisarka Kruz, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Um, no, pravilo je, da če ste že govorili v eni od teh razprav, ne morete govoriti še enkrat, ne morete se oglašati v vsaki razpravi. Govornik govori brez mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. My, my okay, Dobro. Izjemoma vam bom dovolil, da spregovorite. Izvolite. Dziękuję, panie, panie, panie przewodniczący. E, tu chodziło tylko o zasady. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel sem se sklicevati na načela, kajti samo govorniki iz Evropske ljudske stranke so spregovorili. E, vem, Eh, in eh, videl sem izraz bolečine na vašem obrazu, ko sem na zadnje govoril, sploh glede na to, da sem presegel svoj čas za govor, ampak tokrat vas ne bom razočaral in bom končal pravočasno in celo predčasno. Želel sem samo povedati, da je poročilo Bori zelo dobro, da ga bomo podprli, sploh sedmo točko v zvezi z dostopnostjo ter 15. točko v zvezi z zaščito mladoletnikov. Eh, potem deveti člen o komercialnih sporočilih in pa sedemnajsto točko. Mislim, da je to poročilo vredno podpreti in ne pozabite, da sem tokrat končal predčasno. Gospa Krusova, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Imam pozitivno sporočilo za gospoda Miganskega, sama nisem iz Evropske ljudske stranke. Ampak tudi jaz pozdravljam poročilo Boris, ki mislim, da je zelo uravnoteženo in da podpira pristop, ki smo ga zauzeli tudi v okviru direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. E, zato se zahvaljujem poročevalcem in poročevalcem v senci za upravljeno delo. Kar pa zadeva izvajanje trenutne direktive, bo komisija pripravila študijo o izpostavljenosti mladoletnikov oglaševanju alkohola, in rezultate te študije pričakujemo ob koncu leta 2014. Kar pa zadeva prihodnje politike, je komisija že objavila zeleno knjigo o konvergenci in želi dati vsem e, zainteresiranim deležnikom priložnost, da sodelujejo v razpravi. Eh, tradicionalna radiodifuzija, ki jo ljudje poprečno spremljajo 4 ure na dan, je zelo pomembna, ampak ne smemo uh, Eh, pozabiti na preko 40 milijonov povezljivih televizorjev po Evropi. Čeprav se vseh novih funkcij še ne uporablja eh, na splošno, pa smo na robu eh, radikalnih sprememb in naš cilj je jasen. Želimo gospodarsko rast, istočasno pa želimo varovati vrednote. In s to zeleno knjigo smo sprožili postopek posvetovanja z vsemi deležniki o tem, kako doseči te cilje. Na podlagi rezultatov tega postopka bomo potem razmislili o tem, ali so potrebni nadaljni koraki. Postopek posvetovanja pa bo potekal do konca avgusta. Področje eh, oziroma eh, obseg te zelene knjige je širši od eh, zgolj televizije povezljivosti. Poskušamo širše zajeti tako tradicionalne, tradicionalno radiodifuzijo kot internet eh, na različnih področjih. Gre za vprašanje dostopnosti, financiranja in dostopa do evropskih vsebin, eh, zaščito mladoletnikov in tako dalje. Vse to obravnava zelena knjiga. Eh, vključena pa so tudi vprašanja, kot je interoperabilnost, infrastruktura in modeli za financiranje. To posvetovanje pa poteka sporedno z drugimi posvetovanji na področju medijske svobode in pluralizma. To sem že omenjala pri prejšnji razpravi, kot se nedvomno spomnite. E, tudi mi želimo še v prihodnje ohraniti dobro sodelovanje s parlamentom in predvsem odborom za kulturo na tem področju. Hvala, gospa komisarka, in hvala Piotru Borisu za resno in odlično poročilo, o katerem bomo glasovali jutri ob 12.30. Um, Naslednje je poročilo gospe Rije Umen Reuten o agenti za ustrezne varne in zdržne pokojnine. To je tema, ki mene zelo zanima. Izvolite, gospod Reuten. Gaat niet voorzitter geachte collega's mevrouw eh, kroes gospod predsedujoči dragi kolegi gospa kroes zelo me veseli da ste med nami in